da moramo začeti z ukrepi. Evropska unija mora takoj uvesti ciljno usmerjene sankcije proti posameznikom tistih, ki so najbolj opleteni v delovanje režima. Treba je izvesti volivne reforme, zagotoviti svobodne in pravične volitve in to bomo dosegli samo z dialogom. Pri tem pa lahko evropska diplomacija igra pomembno vlogo moramo pritisniti na režim, vendar pa moramo delovati modro in poskrbeti za dobre in pametne in učinkovite ukrepe. Nadaljujemo s postopkom. Pritegnite pozornost predsednika, gospod Lopez Aguilar, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Visoki predstavnik, tako kot pri Venezueli želim obsoditi vse izvensodne usmrtitve, aretacije in zatiranje, vendar pa je za razliko od Venezuelo po sandinistični revoluciji prišlo do demo vlade, ki je prišla na oblast preko demokratičnih eh, volitev. Vi ste omenili možnost, da bi v prihodnosti lahko razpisali svobodne, pravične, transparentne volitve, ki bodo resnično demokratične. Evropska unija mora tja poslati opazovalno misijo, vendar pa je treba prej storiti še več moramo storiti vse, kar lahko po diplomatski poti, da v Nikaragvi zopet odprejo vrata demokraciji in od Ortege zahtevati, da odstopi svojega položaja in da omogoči poštene volitve. Gospod Veles, minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Selektivni sluh je lahko problematičen, kot je tudi tukaj vidno. Na stotine tisoče ljudi se je izbralo v Managvi, da bi pr proslavili zmago uh, saninistov nad režimom Somoze leta 1979. Eh, Prav tako so slavili uh, uh, zmago saninistične stranke in tudi izvoljen uh, uh, zmago. To so v, uh, vodili desničarski študenti, ki so jih uh, financirali iz CIE, kjer so pravzaprav se vmešavali v spremembo režima. Prav tako zdaj vemo, da je ZDA financirala nevladne organizacije in so pravzaprav tukaj napihovali številke. Nekatere te organizacije so postale orožje za model ZDA za spreminjanje režimov ta država in tudi druge ameriške države že sto let trpijo. E, ameriško upletavanje je, upletanje je pravzaprav povzročilo e, beg številnih proti Mehiki, ker so jim odzeli ljudje. Ta država je pokrita z bananami, ki jih vodijo ameriške družbe. E, to ni poštenosti, to, kar počne Amerika. In gospod Borel, čas je že, da bi Amerika se tukaj zoprstavila, povedala na glas, kaj se dogaja, tako da bi ljudje iz Nikaragve in drugih držav odločali o lastni usodi. Hvala lepa, gospod Kastaldo, za minuto. Grazie, presidente, kolegi, permettetemi di esprimere tutta la mia vicinanza. Hvala lepa, kolegice in kolegi, dovolite da izrazim sočutje z eh, prebivalstvom v Nikaragvi. Živijo v hudi humanitarni krizi, več kot 300 ljudi je umrlo, na tisoče je, um, eh, je bilo poškodovanih, vse to so bili eh, protesta, protestniki, to so hude posledice krize v Nikaragvi. Gre za zatiranje miroljubnih demonstra eh, demonstracij in zato je kriva najvišja vladna raven. Eh, gre za stebre demokracije, ki jim ne omogočajo svobodnega izražanja. Hudo hu, eh, kršitve človekovih pravic, za katerega je kriv gospod Ortega, je v neskladju z ustavnim redom. Ljudje v zaporih živijo v nečloveških pogojih in odnosi pravzaprav ne prevzemajo, oblasti ne prevzemajo odgovornosti. Zaščititi bi bilo treba človekove pravice in sprejeti sankcije. Le v dialogu med, strani, med stranmi je mogoče ziti iz te uh, Eh, dramatične krize in to državo je pri tem treba podpreti. Hvala lepa. S tem smo zaključili postopek pritegnite pozornost predsednika. Besedo pa dajem podpredsedniku komisije, visokemu predstavniku Unije za zunanje politiko in varnostno politiko. Izvolite. Najlepša hvala vsem. Miren in demokratičen način iz krize je mogoč le ob uh, demokratičnih in volilnih reformah. Torej, morajo Nikaragvici biti zmožni odločiti o lastni osodi. Mislim, da se glede tega strinjamo vsi, ampak mislim, da za ne, ne, krivde za to ne nosijo ZDA ali pa družbe, ki trgujejo z bananami. Vidimo, da gre za zatiranje e, človekovih pravic strani Ortegovega režima in dejstvo, da je bil pravzaprav Ortega nekoč tudi sam gverilec, ki se je boril za svobodo te države, ničesar ne spremeni pri trenutni situaciji. Vsak izved vas si želi najboljše za Nikaragvice, tudi jaz. Politika pa ni le to, da se kopičijo želje. Kaj lahko storimo? Nekateri ste predlagali, da ne bi več uh, izvajali uh, trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Nikaragvo. Mislim, da če bi preprečili oziroma prekinili to uh, delovanje oziroma ta sporazum, da bi to lahko pomenilo še večjo stisko za Nikaragvice. Ne le za Nikaragvice, temveč tudi za ostale države v srednji ameriški regiji, kajti to je sporazum, ki pokriva celotno to regijo. In mislim, da ta zamisel ni dobra. Zakaj ne bi torej prekinili? sodelovanja z Evropsko unijo. Nismo, nismo prekinili tega sodelovanja, samo zato, da ne bi škodili in prizadeli nikaragvijskega prebivalstva. Naše dejavnosti so bile usmerjene tako, da ne bi koristile neposredno režimu. Naši finančni instrumenti pa so podprli tiste, ki zagovarjajo človekove pravice in begunce iz Nikaragve v Kostariki. Zakaj, se je Evrops, zakaj Evropska investicijska banka ni prekinila svojih uh, eh, posebnih uh, eh, um, pogodb tej regiji? Zato, ker se drži pogodbenih obveznosti. Če bi pozivali k predčasnim volitvam, bi bilo to dobro. Med um, demonstracijami leta 2018, sredi leta 2018, je opozicija uh, zahtevala nekaj, kar je predsednik Ortega trdno za, zavrnil. Če predtem ne bodo izpeljane volilne reforme, potem po mojem mnenju volilni proces ne bi pomagal, ne bi nič koristil. Naša prioriteta mora biti to, da se izvedajo volilne reforme na podlagi priporočil Evropske unije, um, kot smo jih podali v preteklih misijah Zakaj nismo sankcionirali Ortega ali pa podpredsednika Morilja? ZDA in Kanada sta izrekli posamezne sankcije zoper podpredsednika Morilja, predsednice Morilja in uh, pred, uh, gospoda Ortega. Mi tega še nismo storili. Morda bi drža naše države članice o tem morale razmisliti. Tega ne izključujem. Uh, vendar pa so sankcije nekaj, kar naj bi spodbudilo spremembe. Tako jih moramo kalibrirati in umerjati. Ali naj bi poslali misijo za opozvanje volitev v Nikaragvo, no ja, v trenutni situaciji represije in spodletele pravne države, menim, da to ne bi bilo smotrno kaj pa moramo storiti, da uh, bi karkoli storili? Ja, izvajati moramo diplomatski pritisk, da bi se izpustili uh, politični zaporniki. Ne le ta belgijska dama, ki je bila omenjena, veliko je zapornikov, vodja delegacije v Nikaragvi je obiskovala družine zaprtih Še zlasti so se pogovarjali z očetom Amaje. Še naprej bom izvajal politični pritisk, saj menim, da gre tu za sistematične kršitve človekovih pravic. In zato ni izgovora, ne gre za neke multinacionalne interese, to ni ta eh, zadeva te vrste, gre za zadevo, reži, eh, režima, ki pravzaprav ne opravi nobenega testa z vidika, kako spoštuje pravice svojega ljudstva. Omenili ste tudi, da bi morali dodati več imen na seznam, zopr katere se izvajo individualne sankcije. Zato bi bila potrebna razprava na ravni zunanih ministrov Evropske unije in zato je potrebno tudi soglasje. In o tem eh, smo se že pogovarjali. Prosim vas za podporo zato da bi bili situacijo v Nikaragvi kos, da bi se z njo spoprijeli, kajti mislim, da je ta situacija vsaj tako huda kot v Venezueli. Vendar pa o Nikaragvi ne govorimo toliko. Danes je zato dobra priložnost. Hvala lepa. Thank you, Mr. Vice President. Hvala, gospod podpredsednik. Prejel sem pet predlogov resolucij, s katerimi naj bi se zaključila ta razprava od naslednjih političnih skupin. SND, Zeleni oziroma EFA, ELS, Renew in EKR. Razprava se s tem zaključuje, glasovali pa bomo jutri. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava podpredsednika komisije in visokega predstavnika Unije za zunanjo in varnostno politiko glede nasilnega zatrtja nedavnih protestov v Iranu. Naj vas spomnim, da je mogoče zaprositi za um, pozornost pozor, eh, predsednika in modri kartonček po standardnem postopku in z elektronskim sistemom. Navodila so na voljo ob vhodu v to dvorano. Protoko naj vas spomnim, da lahko zastavljate vprašanja po modrem kartončku šele potem, ko smo zaključili z nagovori iz vrst političnih skupin. Razpravo bo odporil gospod eh, Borel, podpredsednik komisije, visoki predstavnik Unije za zunanje in varnostno politiko. Gospod Borel, izvolite. Gospod predsednik, poslanke in poslanci, vsi se zavedate, da se v Iranu odvija huda gospodarska kriza osnovne, osnovnih, eh, osnovnega blaga primankuje, tudi zdravil, inflacija je visoka, brezposelnost je visoka, vse to je privedlo do protestov. Svojo službo smo spremljali eh, razvoj nedavnih protestov, zelo budno smo jih spremljali od 15. novembra, torej to je izpred meseca dni, in skušali smo pridobiti zanesljive in preverjene informacije glede števila umrlih, poškodovanih in pridržanih. Prav tako smo videli in gotovo ste videli tudi vi uh, video posnetek um, ostrostrelcev, ki so streljali na protestnike in tudi videli smo vsaj sedem tisoč ljudi, ki so bili pridržani. To kaže na to, kako resne so stvari, ki se dogajajo in v kako velikih razsežnostih se to dogaja še danes. Nismo bili tiho, odzvali smo se na ta dogajanja, odzvali smo se tako zasebno kot tudi javno moja prva izjava v vlogi visokega predstavnika v imenu 28 držav članic, koliko jih še štejemo, je bila podana 9. decembra in je zadevala prav proteste v Iranu. V tej izjavi smo jasno povedali, da na vkljub več pozivam k zadržanemu odzivu, da so iranske varnostne sile neproporcionalno se odzvale na demonstracije. In to je vodilo do številnih uh, smrtnih žrtev in tudi do številnih poškodovanih oseb. In še enkrat želim povdariti, da naj si gre za Iran ali za drugo državo, širok, eh, da je takšna uporaba nasilja nad protestniki nespremljiva. Pozvali smo iranske oblasti naj zagotovijo pregledne in verodostojne preiskave, da bi se razjasnilo število umrlih in pridržanih in pričakujemo tudi, da bodo morali vsi storilci teh grozodejstev stopiti pred sodišče. Spoštovani poslanci, zavedam se, da je bil zaprt tudi internet in da, da državljani Irana niso imeli dostopa do svetovnega spleta, kar je onemogočilo prosti pretok informacij. Zavezani smo k temu, da bi tukaj zasledovali celovit in uravnotežen pristop z Iranom ta pa naj bi obravnaval vse stvari, ki nas skrbijo. To pa seveda vključuje tudi naše skrbi, ki jih izražamo že dolgo v zvezi z situacijo na področju človekovih pravic. V kontekstu eh, visokega dialoga oziroma dialoga na visoki ravni z Iranom in tudi um, s sprejetjem uh, jedrskega dogovora DCPOA, smo obravnavali določene vidike tega. Prav tako smo se redno pogovarjali z eh, oblastmi za to, da bi zahtevali um, od njih oziroma da bi se pogovarjali glede človeka pravic, glede pravic žensk in tudi iranske prakse pridržanja oseb z dvojnim državljanom. Prav tako smo zahtevali izboljšave v mednarodnih forumih, kot so uh, organizacija Združenih narodov in varnostni svet za človekove pravice oziroma svet za človekove pravice. Poslanke in poslanci, v celoti razumem, kako resna je situacija v zvezi s temi protesti in še naprej bomo se odzivali na to in bomo zahtevali konkretna dejanja v okviru naše diplomacije z Iranom. To pa ni omejeno zgolj na jedrski problem trdno verjamemo, da morajo iranske oblasti spoštovati in izpolniti mednarodne obveznosti, ki vključuje tako univerzalno deklaracijo človekovih pravic in tudi eh, mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah. Pravice, kot so svoboda izražanja in združevanja, morajo vedno biti spoštovane. In veselim se že sodelovanja z vami, zato da bi lahko uh, spodbudili in dosegli boljše spoštovanje teh pravic po vsem svetu. Danes smo analizirali več primerov teh situacij, kjer mora Evropska unija zavzeti močnejšo držo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Naslednji govornik je gospod Bašescu v imenu ELS. Minuto časa oziroma minuto in pol časa imate na voljo. Hvala, predsednik. V Evropski uniji naj bi imeli ta jedrski dogovor za vsako ceno. Ampak vidimo, da je iranski režim sedaj sprejel ukrepe proti lažnim prebivalcem. Imamo sankcije Amerike, In režim Ajatola Kominija je sedaj začel izvajati nasilje po celi državi. Iranski prebivalci v 31 regijah in 131 mestih so bili močno prizadeti zaradi teh sil iranskih oblasti. Imamo odporniško gibanje v Iranu, ampak eh, iranske oblasti nasilno zatirajo vse to. Brez precedensa, več kot 1500 ljudi je bilo ubitih in več kot 500 poškodovanih, 10 tisoč ljudi je predražanih. Iranski režim išče in zapira opozicijo, zlasti na lokalni ravni. Evropska unija ima tu obveznost ugovarjati in delovati. Prav tako moramo na glas reči, da Evropska unija tu sedaj ne more delovati in je ujetnica tega jedrskega dogovora. To je realnost, ampak prav zato se ne moramo več pretvarjati. Iran je upleten v. Sedaj pa so prekinili mikrofon govorca. Izključil sem mikrofon. Naslednji govornik je gospod Ruiz de Vesa za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Dobrodošli v Evropski parlament in najlepša hvala, da ste danes namenili toliko časa razpravam o kršitvah človekovih pravic v imenu skupine socialistov in demokratov. Se pridružujem vašim besedam. Zelo dobro ste opisali situacijo. Podpiram pa tudi eh, vašo obsodbo dogajanja v Iranu. Treba je opozoriti na to, da so demonstracije verjetno najštevilčnejše v zadnjih 40 letih režima v Iranu. Demo demonstracije niso bile dovoljene in v skladu s poročili Amnesty International in eh, Združenih eh, narodov je v teh demo demonstracijah umrlo več kot 700 ljudi. Veliko jih je bilo nezakonito pridržanih, verjetno jih bodo obsodili na smrtno kazen, ravno tako jim ne dovolijo, da uživajo svoje pravice, kot je obveščanje svojcev in tako dalje. Omenili ste tudi, gospod visoki predstavnik, izključitev interneta. Ta resolucija je nujen ukrep in upam, da bomo s tem podprli vaše delo na tem področju. Glas Evropske unije in Evropskega parlamenta mora biti jasno izražen. Iranski režim je zelo kruto zatoru proteste in verjetno se bo tako še nadaljevalo. Glede na to, da je ta država za nas zelo pomembna, je nujno, da vzpostavimo dialog zunanja politika Evropske unije, mora biti temu izzivu kos. Hvala lepa. Gospa Porit, v imenu Renew za dve minuti. Hvala lepa. Po zadnji resoluciji, ki smo sprejeli septembra o pridržanju dvojnih, eh, oseb z dvojnim državljanom, tudi, eh, gospoda Radcliffa iz, oziroma gospe Radcliff, ki že četrti božič preživlja v Teheranu, ko bi morala biti doma z družino, iranska oblasti še naprej, eh, izkazuje nespoštovanje do človekovih pravic svojih državljanov. Lan, prejšnji mesec so potekali največji protesti od revolucije zaradi 70-odstotnega zvišanja cen nafte. Ta mirovni protest eh, je sprožil brutalno zatrtje eh, strani eh, vlade. Na stotine ljudi je bilo poškodovanih, vsaj 304 ljudi pa je bilo umrtih ključno za otroki po informacijah Amnesty International. Svoboda izražanja in zbiranja naj bi bile temeljni pravici glede mednarodnega pakta za državljanske in um, Eh, politične pravice. Državljani so imeli legitimne razloge za protest, vendar pa so se oblasti odzvale nesorazmerno in jih uh, hudo poškodovale. Seveda bi morale drž, uh, oblasti dejansko zaščititi svoje državljane, tu pa so storile prav nasprotno. Prav tako so zaprle spletno komunikacijo in zato Iranci niso mogli po povedati svojih zgodb to je pravzaprav kršitev svobode govora. In to vidimo, da se dogaja ob zelo represivnem okolju v uh, Teheranu kjer vidimo eh, človek, eh, zagovornike človekovih pravic, odvetnike in eh, druge aktiviste, ki so postali tarča zaradi tega, ker govorijo, kaj se dogaja v državi. Evropska unija mora pomagati zdaj. Ta resolucija, o kateri bomo govorili jutri, zahteva, da se vse zapornike brezpogojno izpusti. Vas kot visokega predstavnika pa pozivamo, da še naprej izražate naše zaskrbljenost zaradi situacije s človekovimi pravicami v Iranu in zahtevamo, samo, da svet za človeka pravica izvede preiskave. Pravice Irancev in državljanov z dvoj, oseb z dvojnim državljanom ne morejo čakati. V imenu zelenih ale, gospod Urteson za minuto in pol. Hvala. Več kot 300 ljudi je bilo ubitih, na tisoče pa je bilo pridržanih v protestu v Iranu po z, brutalnem zaprtju strani oblasti. Vendar pa iranska oblast ni zagotovila nobenih uh, protestov do današnjega dne in še naprej zanika hude človekove, kršitve človekovih pravic uh, eh, zopr tega, zopr protestnikov. Še vedno vedno ni znano, koliko je bilo dejansko mrtvih in še vedno ne vemo, koliko ljudi je bilo pridržanih. Tisti pa so eh, veliko krat um, eh, ne, uh, mučeni. Ogromno ljudi je bilo prizadetih. Zato moramo pozvati te oblasti naj nehajo zatirati te proteste in da naj pomagajo pri neodvisni preiskavi Združenih narodov, ki bodo povedali, kdo je za to odgovoren. Države članice bi se morale pridružiti temu, pozivu in predlagati neodvisno preiskavo teh obtožb za kršitev človekovih pravic. Situacija v Iranu se slabša zaradi ameriških sankcij, ti nedavni protesti pa so odraz tega gospodarskega slabega položaja. Zato eh, želim eh, se zahvaliti za prizadevanja visokega predstavnika, da še naprej spodbuja skupno ukrepanje v okviru skupnega. Eh, obsežnega načrta delovanja. To je najustrežnejši eh, instrument za zagotavljanje dialoga o človekovih pravic s to državo. Torej, Evropska unija mora še naprej delati na tem, da bi vsi spoštovali ta okvir in mislim, da boste v tem okviru morali tudi vi storiti veliko, da, bo, da ga bodo spoštovali tudi drugi upleteni. Hvala lepa. Sedaj po imenu ID, gospod Rivier, za dve minuti. Deja plus de deux ans que le régime autoritaire d'ailleurs. Že več kot dve leti na cestah, ulicah protestirajo proti ajatoli. Na spletu vidimo, da se širijo različne trditve. Kitajska, Rusija, ZDA so upletene. Ne smemo pozabiti na ravnovesje moči tudi v Saudski Arabiji. Iran je prisoten tudi v Siriji. Mi obsojamo takšne represivne islamske režime in seveda podpiramo is, iransko prebivalstvo pri iskanju svobode. Zahodna diplomacija pa si zatiska oči pri tem financiranju terorizma iz Katarja in Saudske Arabije in vse to slabša situacijo. Tu vidimo veliko moralnih lekcij. Ne gre za diplomatsko rešitve in tu moramo najprej pomesti pred lasnim pragom, tudi tu ni vedno svobode izraženja. Mi nismo legitimni za to, da bi delovali učinkovito. Mi smo izgubili vso kredibilnost na Bližnem vzhodu, po Fijansku, v Libiji in Siriji. Narodi Evrope bi morali biti glavna dip diplomatska sila, ampak ljudi morajo sami izbrati svojo sodo. ECR... E v imenu ECR-ja, kolegica Fotiga, minuta in pol. Yeah hvala. Tudi po najbolj skromnih ocenah žrtev nedavnih dogodkov v Iranu, nasilja nad mirnimi protestniki, tu vidimo, da tudi najskromnejše ocene kaže, da je bilo ogromno mrtvih. Na tisoče je zaprtih za rešetkami. Na tisoče je bilo poškodovanih. In zaradi te situacije moramo spregovoriti na glas. Jaz sem zelo hvaležna Evropskemu parlamentu, ker se lahko pripravimo, ker lahko pripravimo skupno resolucijo, s katero bomo obsodili ta režim za ubijanje. OZN moramo prositi za neodvisno preiskavo vseh teh dogodkov. Od režima moramo zahtevati, da objavi zanesljive številke žrtev. Trupla je treba predati svojcem žrtev. Prekiniti je treba nekaznovanje vseh odgovornih za nasilje nad ljudmi. V Iranu. Hvala. V imenu GUE NGL, kolegica Ernst, minuta in pol. Povsem jasno je, človekove pravice so univerzalne in povsem vseeno je, kje in v kakšnih pogojih. O njih se ni mogoče pogajati. In sicer, če za kršitev človekovih pravic pri zapiranju ljudi, ubijanju ljudi, za vse to ne more obstati neka uh, relativizacijska um, izjava oziroma pojasnilo. Ne, vsekakor moramo ostati za e, Iran, z Iranci. Danes, ko smo podelili uh, nagrado Saharova, moramo znova pozivati, da so vse zaprte izpusti. In povsem neresno je, če se ne pogovarjamo o tem, da ameriške sankcije ne škodijo nikomor razen iranskemu prebivalstvu. Teh sankcij ne sme biti več in to moramo povedati jasno. Uh, Eh, družben eh, položaj se je, eh, poškodo, se je poslabšal zaradi Made in US. In uh, Dorus se zauzema za človekove pravice, mora kritizirati tudi ZDA. Ta mora prenehati svojo enostransko politiko na Bližnjem vzhodu, kajti ta povzroča samo razdajanje, povzroča veliko represije in ne privede do um, spremembe režima. Kdor meni, da se bo uh, kdorkoli tega koval srečo, to so prav tisti, samodržci, ki vladajo s trdo roko v Iranu. Eh, prosim vas, da, se, da, da to razumete. Ne smemo biti lahkoverni, ne smemo biti naivni. Stvari moramo reči, kar so. Reči moramo bobu bob in to uh, eh, zahtevamo od vseh. Mister. Sedaj pa kolega Paten, samostojni poslanec, prosim, minuto in pol. Tako kot drugi obžalujem nedavne umore in kršitve človekovih pravic v Iranu in zapiranje političnih zapornikov. Nazanin Zagari Raklif mora biti tako izpuščen. Ampak glavni politični cilj v Iranu je, da se preneha graditi jedrsko orožje in da se destabilizira bližnji vzhod. Zdaj pa imamo vse več bogatenja urana. Jedrski dogovor je prinesel nova upanja, ampak ugotoviti moramo in povedati na glas, da to ni uspešno. Evropski načrt, ki naj bi se izognil sankcijam, traje predolgo in ponuja premalo. Vidimo, da imamo toliko prioritet, ker imamo veliko več partnerskih odnosov kot zelja. Ampak odnosi z Rusijo ne pomagajo. Naši poskusi na tem področju so kaotični. Iran se daje grozi za ukrepi proti državam članicam Evropske unije. Koalicija držav in druge globalnih akterjev je del rešitve, ampak brez aktivne vključitve ZDA. Evropska unija ne more storiti nič. Številni tu so proti Trumpu. Nehal sem šteti, koliko tistih poslancev, ki žalijo evropskega največjega zaveznika in zaščitnika. Ampak, če želimo ponovno imeti trgovino, podpirati človekove pravice Irancev, potem imajo le američani, odnose, vpliv in pravo moč v tej regiji, da se kaj zgodi in premakne. Evropska unija mora ponovno obnoviti prijateljstvo z Washingtonom, ne z Iranom in prepričan sem, da lahko ti posebni odnosi z EDA pomagajo. S tem je konec seznama govorcev iz političnih skupin, sedaj Lahko zastavljate tudi vprašanje v okviru modrih kartonov. Kolega Mandel, minuta in pol. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani um, visoki predstavnik gospod Borel, januarja 1979 sem bil rojen in tako kot sem jaz star, toliko časa že obstaja ta režim v Iranu. Predtem je bila ta družba na poti do cveta toče družbe, ne pa do neke pisane družbe, ne pa do črno-bele družbe, kakršna je danes. Bila je na poti v svobodo, v, v svetlost, ne pa v temo, v kateri se danes nahaja ta družba. In če se danes pogovarjamo o zatrtju protestov, potem se ne smemo priklicati napačnih podob. Ne gre za nekaj eh, ran ali pa za kri, ki teče iz nosa. To ni prav. Gre za več kot tisoč umrlih, več kot tisoč tisoč žrtev, ki jih um, je povzročil režim. Sredi novembra, le nekaj tednov je od tega in to je torej nekaj, nekaj tednov, preden se začne 21. stoletje. Kaj moramo storiti? Oziroma 20, 2020. Kaj moramo storiti? Uh, jedrske pogodbe nimamo zato, ker se nam zdi uh, režim verodostojen. Prav zaradi tega, ker se nam zdi neverodostojen, potrebujemo takšno pogodbo. In zaradi tega, ker želimo preprečiti Iranu, da bi razvil jedrsko orožje, kajti Iran je varnostno tvegani za celoten svet. In zato vas pozivam zunani. Uh, Vel, podpredsednik komisije in visoki predstavnik, poskrbite za sankcijami, ki ste jih na javili eh, za red. To dolgujemo iranskim državljanom in vsem, ki se zauzemajo za človeške pravice in svobodo. Kolega Santoš, minuta. Kolegica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Po manj kot enem mesecu zopet razpravljamo o dramatičnih dogodkih v Iranu. Situacija se je že še zaustrila v zadnjih tednih. Iran ignorira pozive k zaustavitvi nasilja nad miroljubnimi protesti po celotni državi. Poleg tega v tej državi vlada težka gospodarska, humanitarna in socialna kriza. 12 otrok je umrlo v skladu s podatki Združenih narodov. Kruto zatirajo vse protestnike, jih mučijo, bičajo in jih preganjajo na vse načine. Istočasno aktiviste lahko obsodijo smrtno kaznijo. Tega enostavno ne moremo več ignorirati. Spoštovanje človekovih pravic je bistven element dialoga z drugimi državami, enako pa mora veljati znotraj dialoga na najvišji ravni med Evropsko unijo in Iranom. Zato visoki predstavnik pozivam, da poskrbite za to, da se sprejme vse potrebne ukrepe za to, da pritisnete na iranske oblasti, da spoštuje mednarodne sporozume, katerim se je ta država obvezala. Grošel. Kolega Grošel, minuto in pol spoštovani nasilno zatrtje demonstracij nezadovoljnih državljanov katerega posledica je bilo več sto mrtvih in priprtih oseb usoda katerih je še danes neznana nas opozarjata na brutalnost in brezkompromisnost in nasilnost teokratskega režima v iranu. seveda imamo lahko različne poglede in mnenja o tem ali je bil ameriški odstop od jedrskega sporazuma utemeljen ali ne ter ali so uvedene sankcije ustrezna poteza ali ne a ne glede na to nič ne opravičuje nasilnosti in brutalnosti s katero je iranski režim zatrl in še vedno zatira nezadovoljstvo prebivalstva. uvedba sankcij ne more in ne sme biti opravičilo za brutalnost in nasilje režima ki se vse bolj opira na represivni aparat in paravojaške sile s katerimi izvaja nasilje doma ampak tudi v regiji. <clears throat> evropska unija mora ne glede na interese dejanja režima v teheranu odločno obsoditi in mu nedvoumno sporočiti da kljub interesom ne bomo odstopili od naših temeljnih vrednot. od sogovornikov moramo zahtevati spoštovanje vsaj minimalnih uveljavljenih človekovih pravic mednarodnega prava in nenazadnje tudi spoštovanje lastne nacionalne zakonodaje. brutalnost režima pa kaže na njegovo nestabilnost in občutek ogroženosti pri čemer se mora iranski teokratski režim zavedati da mu uporaba brutalne sile doma in ustvarjanje regionalne hegemonije dokazano ne bosta omogočila preživetja. edina pot naprej so globoke družbene socialne in politične spremembe ki bodo iranu omogočile postopno vrnitev v mednarodno skupnost. kolegica joon minuta. hvala predsednik dragi kolegi. katero prebivalstvo bi sprejelo da prihaja do kršitev brez protestov? tudi v Franciji protestiramo, imamo tudi uh, povišanje cene avtocest, nafte in drugega. In vidimo, kaj se dogaja tam v tej državi, kjer je veliko avtoritarnosti. In treba je ukiniti smrtno kazen za varohe revolucij. Ampak kaj vidimo danes v Iranu? Evropska zunanja služba skupaj s francosko diplomacijo vidi, da je tu kar nekaj nerodnih situacij. Prvo zaradi ZDA. Ta resolucija kaže, da imamo še veliko nasilja v Iranu. Nadaljujejo se sankcije mednarodnega režima. To ni učinkovito, kajti tam je veliko nacionalistov v Iranu. Ne podpirajo se kampanje, to pa vpliva na socialno politiko. Tam. Treba je obnoviti odnose z Iranom z novo pobudo. Hvala. Kolega Weimers, minuta. Uh, Hvala, predsednik, gospod visoki predstavnik Borel. Naj povem zgodbo o dveh najstnikih. Nikta Esfandiari je bil sta, oziroma najstnica je bila stara 14 let, ko je iranski režim ustrelil v glavo. Njena družina jo je iskala tri dni, preden so jim predali njeno truplo. Najstniki, najstnice, otroci, tisti, ki so odgovorni, pa živijo v bogatstvu. Nakupujejo v evropskih prestolnicah, se slikajo na Instagramu pred Ferrari. In živijo najbolj prestižno eh, življenje in so tudi na najbolj prestižnih univerzah pri nas v Evropi takoj potrebujemo evropske ukrepe, ciljne sankcije pred tistimi, ki kršijo človekove pravice. Naj družinski člani teh iranskih voditeljev vedo jasno, da so evropska vrata zaprta za te ljudi. Družinski člani morilcev, protestnikov morajo vedeti, da je Evropa na njihovi strani. Kolegica Benhumeja, minuta in pol. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej želim obsoditi represijo, ki jo izvaja ajatola Homeni v Iranu. Oblasti so skušale zakriti in skriti to, kar počne v tej državi. Več kot 7000 ljudi je bilo priprtih, več 100 ljudi je bilo ubitih, med njimi 12 otrok. Gre za grozovito represijo. Režim želi to izvajati za vsako ceno. Več kot 80 milijonov eh, Irancev nima dostopa do interneta, ravno tako so zaustrili nadzor nad eh, ulicami in ravno tako tam vlada zelo hudo socialno nezadovoljstvo. Rade bi poslali sporočilo Irancem, da niso sami mladi niso sami, ko na ulicah zahtevajo spoštovanje svojih pravic, niso same ženske, ki vsako sredo protestirajo zaradi obvezne nošnje na glavne rute. Ravno tako niso sami aktivisti in politični zaporniki. Rada bi povdarjala, kako pomembno je, da se držimo doslednosti, ko zagovarjamo človekove pravice in rada bi nagovorila levico, ki drugače gleda na spoštovanje človekovih pravic. Moramo biti dosledni in zato mislim, da je resolucija, o kateri bomo glasovali jutri, zelo mila in zato pozivam gospoda visokega predstavnika, da namesto, da obsojamo, resnično uvedemo in izvedemo ukrep. Gospa Gutelan, minuta in pol. Gospod predsednik. Združeni narodi so rekli, da je bilo vsaj 7000 ljudi zaprtih v Iranu, odkar je prišlo do množičnih demonstracij prejšnji mesec. Pozivamo k takojšnjim izpustom teh, ki so bili tako pridržani. To je grozno. Grozno je slišati, da varnostne sile strilijo na protestnike. Številni so bili ubiti pri teh protestih. Mogoče je to težko za zonanje skupine, mogoče je težko beležiti, koliko je res smrtnih primerov. Za novinarje je težko preiskovati, kaj se je zgodilo tam. V številnih mestih nespremljivo je, da tisti, ki protestirajo zaradi socialnih in gospodarskih nepravičnosti, so žrtve, so pobiti, ranjeni. Mi obsojamo ukrepe tega režima. Nasilje se mora takoj prenehati. Ljudje v Iranu potrebujejo Evropsko unijo na njihovi strani. Zato lahko podprem to resolucijo, ker prosimo za ustavitev nasilja in potrebujemo človekove pravice in še naprej moramo ozaveščati o tem v Evropski uniji v večstranskih in dvostranskih odnosih. Hvala. Mrs. Rodriguez Ramos, one minute. Rodriguez Ramos, minuta. Gracias, gracias, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod visoki predstavnik. Amnesty International govori o 304 mrtvih, iranska opozicija pa govori o več tisoč e, ubitih, o več tisoč zaprtih in o um, blokiran dostopu do interneta. Kljub temu pa smo videli video, ki kaže za nas grozovito krutost helikopterja streljajo in na protestnike in tudi iz streh. Aktivisti ne morejo govoriti s svojimi družinskimi člani in pred nekaj tedni so odkrili, številna trupla v rekah in v jezikih. Evropska unija mora ostro obsoditi brutalni režim. Pozivamo tudi visoki komisarijat Združenih narodov, da opravi neodvisno preiskavo za to, da ugotovijo, kdo je odgovoren za takšna dejanja. Politični dialog ne more napredovati na podlagi nekaznovanih eh, rabljev in ne dolžnih žrtov. Pekne, Kolega pospešil, minuta in pol. Hvala, predsednik, gospod visoki predstavnik. V zadnjem mandatu sem pozival kolegico Mogherinijevo naj spreme precej stroži pristop in veliko bolj odločno politiko do nasilnega iranskega režima. Za vse nas je jasno, da to ne more biti država partnerica, ko pa vse temelji na takšno nasilje, strelja na lasne ljudi, na protestnike. Mi podpiramo demokratične vrednote, tam pa je na tisoče pobitih. Mi moramo vse to obsoditi zelo jasno, zelo radikalno. Sprejeti moramo veliko bolj radikalen pristop do te države v primerjavi s predhodniki. Iranski režim mora jasno preiskati vse te zločine nad lasnimi prebivalci, govorimo o jedrskem dogovoru z Iranom. Ali je to le prazen? papir, dokument, je to še veljavno. Ne moremo imeti dobrih odnosov z Iranom, če se to dogaja. Streljajo na lasne ljudi, na protestnike, ki protestirajo proti korupciji in višanju cen. To je nespremljivo. Kolega Geta, minuta. Govorimo o mm, toliko mrtvih. Že ko jih je bilo več deset, je bilo to grozno. Kaj pa šele sedaj? vidimo več kot 300 umorjenih streljnim orožjem. Torej, ta režim se boji, boji se za svoje preživetje. Sedaj je v paničnem stanju. Kaj ti videli smo, kaj se je zgodilo z Libanonci in Iračani. Sedaj bolj propadajo, kot pa vzhajajo. Ta režim propada in Zato moramo, gospod visoke predstavnik, gospod Borel, predlagati diplomatske ukrepe. Predstaviti moramo nove inovativne ideje, tudi v sunitskih območjih potrebujemo regionalno sodelovanje in obnovitev jamstev za varnost. Potreben bo čas za vse te predloge, ampak prav zato, ker potrebujemo toliko ukrepov, mora diplomacija prevzeti svojo vlogo takoj, brez izgubljanja časa, niti minute ne moramo izgubiti več. Hvala, s tem je konec seznama govorcev. Gremo na postopek, pritegnite pozornost predsednika. Gospod Zvir, minuta. Hvala za besedo, gospod predsedujoči. <clears throat> Ponedeljek zvečer sem že na tem mestu spregovoril o eh, številkah žrtev, ki jih je povzročil brutalni režim v Iranu nocoj bi pa rad eh, podčrtal eh, nekatere stvari ki jih je nujno potrebno sprejeti. najprej bi morali jasno in glasno podpreti v evropski uniji opozicijo uporniško gibanje ki se bori za svobodo in demokracijo v iranu. potem bi morali redefinirati odnos z iranom in eh, ne smemo si pri tem zapirati oči podobno kot zda bi morali tudi mi uvesti nove sankcije seveda bi morali eh, še nekatere druge konkretne ukrepe proti iranskemu režimu uvesti eh, ki ni brutalen le proti eh, svojim državljanom ampak predstavlja tudi grožnjo v regiji postaja faktor nestabilnosti razvija nova orožja ne samo da grozijo izraelu ampak tudi drugim državam v regiji in tudi evropske unije. skratka Eh, ne bi bilo slabo če bi organizirali tudi kakšno eh, fact finding mission v iran. je ni v dvorani Uh, kolegica ward amnesty international je pravkar poročal o tem da je bilo tristo umorjenih in na tisoče je bilo priprtih pri tem nasilnem zatrtju protestnikov v iranu videli smo nedavni val protestov in na sedem tisoč aktivistov študentov protestnikov in novinarjev je bilo zaprtih sedaj so vsi mučeni v zaporu, ko so pridržani. Ne moremo stati križem roko, a je tole tu krivi Zahod za to, da ga želijo izgnati. Jasno je, da iranski režim želi zatreti vso opozicijo. Ko govorimo o Iranu, moram omeniti tudi kruto pridržanje Raklifa, ki ima dvojno državljanstvo in je tudi stalni prebivalec Združenega kraljevstva, tako kot Zad Naziri, ki opravlja izjemno nalogo in promovira iransko kulturo. Sedaj pa vidimo, da je za rešitkami in na koncu eh, želim omeniti še nekaj. Veliko je nadegovana novinarjev in njihovih družin v Iranu, vključno s tistimi, ki delajo za BBC perzijski službi če ščitimo svobodo, moramo to svobodo zagovarjati posod. Gospa Dali, za eno minuto. Moja solidarnost danes gre predvsem žrtvam zatiranja kjerkoli in kadarkoli. Poročila o nasilnem zatiranju demonstracij v Sloveniji Iranu so vredna obsodbe, ampak čeprav so človekove pravice univerzalne, vse kršitve človekovih pravic niso enako obsojene v našem parlamentu. Uh, Včasih se pri kršitvah pretirava, včasih ne. Ampak vedno gre za zlorabe drugih držav, nikoli naših držav. Eh, držav, ki imajo neodvisne politike, ki so blizu zelenim zahodnik, eh, zahodn, zahodnim prestolnicam. Seveda je eh, naravno, da podpiramo žrtve nasilja in zatiranja, ampak. Eh, včasih imamo zelo enostransko agendo in obsojamo samo eh, Iran ali eh, druge na Bližnjem vzhodu, nikoli pa ZDA. Kje so tisti, ki govorijo o zatiranju palestincev, ki jih zatirajo brutalni izraelski vojni zločinci? Spodkopavamo lastno vredostojnost s takim početjem in na to ne smemo pozabiti. Gospod Castaldo, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Eh, visoki predstavnic, kolegi in kolegice, žrtve varnostnih sil eh, naj bi štele približno 340 ljudi, med tem je veliko žensk in otrok. Tisti, ki naj bi ljudi ščitili, dejansko streljajo na ljudi in s tem so eh, prekoračili mejo dopustnega. Zaradi eh, brutalnega nasilja je nastopilo novo nasilje. 7000 ljudi je pridržanih, med njimi študentje, eh, aktivisti za človekove pravice. Ne smemo dopustiti nekaznovanosti, razumeti moramo, kaj se dogaja in za to vrstno dejanje ni eh, opravičila. Vemo, da gre za proteste, ki so posledica visoke rasti cen goriva, eh, posledica eh, delovanja ZDA eh, in vse to ima močne negativne učinke na ljudi. To vrstni ukrepi pa ne dosegajo političnih učinkov, kakršni so bili zamišljeni. Gre za zgrešen poskus, da bi prizadeli tiste, ki so na oblasti in morda bi bilo vredno ponovno razmisliti o tovrstnih metodah. Najlepša hvala, gospod Tomak. Najlepša hvala, predsedujoči. Na eh, visokega predstavnika se obračam kot član pododbora za človekove pravice Evropskega parlamenta. Uh, Umrli so mladoletniki, otroci, študentje, učitelji. Vse to so bili iranski državljani, ki so poskušali zgolj izraziti svoje nestrinjanje s protestom. Evropska unija in njena diplomacija eh, ne morata ostajati previdna, potrebni so odločni ukrepi, potrebno je obsoditi, kar se trenutno dogaja v Iranu zaradi jedrskega sporazuma ne moremo enostavno tolerirati tega, kar se tam dogaja. Iran je nestabilna država, ki lahko destabilizira celotno regijo, vključno s Sirijo in Jemnom. Zato so potrebni odločni ukrepi in te mora sprejeti tudi naša komisija. Najlepša hvala, gospod Lopes Aguilar, za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Visoki predstavnik Borel, Iran je konstanta v razpravah v našem parlamentu, ko gre za človekove pravice. Razmere v državi so uh, grozljive. Pojavljajo se napetosti, prihaja do samovoljnih pridržan posameznikov, pojavlja se mučenje, prihaja do usmrtitev, uveljavlja se smrtna kazen, prisotno je zatiranje, pravica do uh, združevanja in zbiranja je kršena, pre, uh, preliva se kri in Evropska unija mora uh, zadeve preučiti. Seveda smo doslej vse čas govorili o jedrskem sporazumu, je, ki je veljal za predpogoj, ampak o vaših pogovorih z iranskimi oblastmi, pa tudi z opozicijo, ko bo prišel trenutek, ko se uh, utegne pojaviti kakšna priložnost za spremembo oblasti. Uh, bomo prišli do političnih razmer, ki bodo lahko posem drugačne, kjer bo eh, veljal liberalizem, kjer bodo uveljavljene eh, temeljne svoboščine in to je tisto, za kar si moramo prizadevati. Najlepša hvala, gospod Wallace, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoči. Sankcije so bistveno prispevale k protestom, ampak ne moramo utemeljevati odziva države na te proteste. Uporabili so silo, eh, streljali so na protestnike, to je neopravičljivo in to moramo obsoditi. Obsoditi moramo tudi uporabo sile strani desničarske vlade v Boliviji in Čilu, kjer je bilo ubitih mnogo ljudi, mnogi so zaprti. Žal pa tak brutalen odziv pozdravljajo ZDA. Eh, uporabljajo jezik človekovih pravic kot nadaljne orožje proti ZDA. Brian Hook je tu odgovoren v ZDA, ki pravi, da so človekove pravice pomembna zadeva v odnosih med ZDA eh, in Kitajsko, eh, Iranom, Korejo in tako dalje. Kajti pod pretvezo človekovih pravic lahko uveljavljajo svojo voljo in svoje ukrepe. In ZDA pravi, da pritisk na Iran deluje, eh, ker se ljudje obračajo proti eh, lastnemu režimu. Temu pravimo eh, tuje umešavanje. Gospod Borel, podpirate tuje umešavanje v Iranu? Eh, ali eh, bi se Evropa morala prizadevati, da ponovno uveljavi sporazum, kajti Amerika ima tu drugačne ambicije. Najlepša hvala. Lep pozdrav eh, vsem tudi v mojem imenu. Lep pozdrav državljanom in državljankam. Nadaljujemo z razpravo. Besedo dobi gospod Borel. Gospod predsedujoči, ta izmenjava mnenj je bila bogata z informacijami in zahvaljujem se za to priložnost, da sem spoznal, kakšni so vaši pogledi na zahtevno vprašanje odnosov z Iranom. Lahko vam zagotovim, da ne bomo ignorirali stiske na tisoče posameznikov v Iranu, ki so bili vpleteni eh, v proteste ali ki so protesti na nje vplivali. Lahko potrdim,